Torej, če bo ta prijazen gospod eh, vam pomahal, potem eh, se eh, malo, malo smehljajte, prosim. Pred glasovanji še naslednja prošnja. Ob koncu glasovanj, ko bomo zaključili vsa glasovanja, vas prosim, da na kratko še obsedite tu v dvorani, ker vam moram nekaj pomembnega sporočiti. In sicer ob koncu glasovanja vam moram še nekaj zelo pomembnega povedati. Sedaj pa glasujemo o poročilu gospe Nirijada, predse eh, eh poročevalka ima besedo za dve minuti, prosim. Gospa Nirijada. Kromagac. Eh, Ochtran, agas aholjake,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 Eh, gospod predsednik, z vedno eh, večjim pritiskom na delavce zaradi gospodarske eh, krize je sklad za prilagoditev globalizaciji zelo pomemben sklad, kajti to omogoča državam članicam, da ljudi, ki so zgubili zaposlitev, se naučijo novih sposobnosti in s tem eh, si spet zagotovijo dostop do trga dela. To je vitalnega pomena, to je investicija v veščine in to prinaša prinaša seveda tudi dolgoročne koristi za eh, gospodarski razvoj držav članic. Treba je torej omogočiti mobilizacijo tega sklada za prilagoditev globalizaciji, predvsem za tiste države, ki se soočajo z velikimi pritiski. Eh, torej, eh, To naj predvsem olajša dostop na regionalni ravni. Moramo ustvariti nek mehanizem od spore na vzgor, tako da bomo predvsem na regionalni ravni lahko reševali Eh, zadeve, ki se financirajo iz tega sklada. Jaz to pozdravljam tudi zato, ker to omogoča tudi sodelovanje med regijami in boljše usklajevanje in izmenjavo izkušenj. Zato vas prosim, da eh, tudi podprete eh, to poročilo in ustrezne predloge sprememb. Hvala ni gospini Rijadi. Sedaj pa bomo poimensko glasovali o tem poročilu. Glasujemo. Ali so vsi, ste vsi glasovali? Ja. Glasovanje je s tem zaključeno. Pre, eh, poročilo je sprejeto, čestitamo gospini Rijadi. Sledi poročilo kolega Kircosa. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, tudi Eh, o tem glasujemo po imensko. Začetek glasovanja. Ali so vsi glasovali? Vsi so glasovali, konec glasovanja. Tudi ta, to poročilo je sprejeto, gospe in gospodje, imamo majhen tehnični problem fotografi vas ne morejo fotografirati, če ravno glasujete ali če ste ravno zaposleni s tem aparatom za glasovanje. Tem glasova to glasovanje bomo kmalo končali, zato naslednji predlog. Če torej, da malo prekinemo glasovanje, tako da bodo naredili ta posnetek in potem nadaljujemo z glasovanjem. Torej, fotografe prosim, da sedaj naredijo te posnetke in jih prosim, da so pri tem hitri. Ali boste tudi mene fotografirali, sprašuje predsednik. Zgleda, da sem edini, ki me ne bodo fotografirali. Jungs. Okay. Hvala, gospe in gospodje, za to eh, disciplino. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Poročilo Murešan. Tudi o tem poročilu glasujemo po imensko začetek glasovanja. Ali ste vsi glasovali? Da, konec glasovanja. poročilo je sprejeto. Poročilo gospe Jetenmeki, tudi tu gre za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, poimensko glasovanje glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Poročilo kolega Tank je naslednjo. Naslednje poročilo, prav tako poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. In poročilo González Pons. Poimensko glasovanje, začetek glasovanja ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Gospe in gospodje, hvala. Poročilo je sprijeto. Prosim vas, da eh, še za trenutok, trenutek pozornosti. Kot veste, gospe in gospodje, na plenarnem zasedanju 16. julija eh, poslanec Korbin Mike Eh, podal izjave, ki niso v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta in sicer je šlo za rasistične.